Certo, bene. Cari colleghi. Kolegica in kolegi, lahko začnemo z glasovanjem in sicer o vplivu finančne krize na a, sektor obrambe v državah članicah Evropske unije. Poročevalec je Lizek. Prvi kompromisni predlog za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 15 za proti, vzdržani, sprejeto. 16, 17 identična za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24, 25 identična za, proti, vzdržani, sprejeto. Se vrnje na 29 za. Ne se oprošča predsedujoči 26. 26 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 27 za. Proti. Zdržani. Mi ni povsem jasno, torej bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 10 proti, Mauro glasuje za, 19 za in 10 proti sprejeto. 28 za, ne ga opozarja sodelovec. Prehajamo k 29, 29 za, proti vzdržani in zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 identične za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, Ne, bomo preverili 40, 41 glasujemo. Chiusa votazione. Konec glasovanja. 25 respinto, punto. Torej 20 proti, 5 za, zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržani. Ne dvigujete dovolj rok, torej 42 še enkrat za. Proti, vzdržani sprejeto. 43 za. Ne, 43 je nebrezpredmeten, torej kompromis 5 za. Proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 51 za. Proti, vzdržani zavrnjeno. 52. Ne, 51 preverjamo elektronsko glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 20 proti 17 zavrnjeno, 52 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 59 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 60 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Samo trenutek, da preverimo nekaj. Bene, riprendiamo, c'è stato un errore. Prišlo je do napake, torej ponavljamo 73 od dveh delih, prvi del za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za. Proti, vzdržani, sprejeto. 74 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo k 83 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 90 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 91 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 90, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 96 za, proti, mini bo sem jasno, zato bomo elektronsko preverili 96, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno za dvema a, glasovoma razlike 22 proti 20 oziroma 23 z Maurom. Z proti vzdržani zavrnjeno. 98 za, proti vzdržani zavrnjeno. 99 za, proti vzdržani sprejeto sto za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe dva za, proti, vzdržani, sprejeto. sto ena za, proti, vzdržani. Se mi zdi, da je zavrnjeno, ampak nisem 100% gotov, zato preverjamo. Glasujemo elektronsko 101. Konec glasovanja. 23 proti 20 zavrnjeno oziroma 24 z poslancem Maurom <clears throat> proti vzdržani sprejeto. 107 za proti vzdržani sprejeto. 108 za proti vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za proti, vzdržani, zavrnjeno 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 117 za, proti, vzdržani, sprejeto 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za proti, vzdržani sprejeto, 131 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 132 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 133 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 134 za, proti, vzdržani sprejeto, 131. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 138 za. Samo trenutek, pravi predsednik. To je 138, nisem ga našel, torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 12. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, ne, to je brezpremljeno, 152, 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 155. Želite, da preverjamo? Ne. Potem 155. Ja, v redu. Torej 154 glasujemo elektronsko. Konec eh, elektronskega glasovanja. 23 proti 21 zavrnjen, 155 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani sprejeto, 161 za, proti, vzdržani sprejeto, 162 za, proti, vzdržani, ne vem, nisem prav gotov. Torej, Preverjamo 162 eh, elektronsko, glasujemo. 162, ponavljamo. Konec glasovanja. 23 eh, proti 21 zavrnjeno. 163 za proti. Vzdržani sprejeto. 164 za proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. 165 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 167 za, proti, vzdržani, sprejeto 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno itre 3 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog 16 za. Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 176. Za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjeno. 177. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. 178. Za? Proti? vzdržani, zavrnjeno 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 13 v dveh delih, prvi del za, oziroma 182, preverimo elektronsko, glasujemo. Chiusa la votazione. Canez glasovania. 26 proti 19 zavrnjeno. Kompromisni predlog 13, prvi del za. Proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeta. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, sprejeta vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 191 in 192 identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 194 za, proti, vzdržani zavrnjeno 195 za, proti, vzdržani zavrnjeno 196 za, proti, vzdržani zavrnjeno 197 za, proti, vzdržani zavrnjeno 198 za, proti, vzdržani sprejeto 199 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 200, 201, 202, torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205, 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 207 za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani, sprejeto. 210 za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. Predlog, ustni predlog spremembe številka ena za, proti, vzdržani sprijeto, dva za, proti, vzdržani sprijeto, tri za, proti, vzdržani sprijeto, štiri za, proti, vzdržani sprijeto, 5 za, proti, zdržani, zavrnjena, 6 za, proti, zdržani, zavrnjena. Gospod Lozing je zaprosil za besedo pred končnim glasovanjem. Predajamo besedo. Gospa Lozing. Ja, hvala za besedo. Samo na kratko bi rada opozorila na tole. Za našo politično skupino so tukaj številni pomisleki in zato bomo v tem, na tem področju predložili manjšinsko poročilo. Hvala. V redu, jemljemo na znanje. Končno glasovanje, sicer z elektronskim glasovanjem glasujemo. konec glasovanja, čeprav dva nista v daljah svojega glasu. Konec glasovanja, torej 40 proti 6, sprejeto, čestitamo poročevalcu. Onorevole Lize, ki prego. Pod Lizek, izvolite. Grazie, prezidente. Uh, like to... Želel sem se vam zahvaliti, zahvaljujem se vsem članom eh, pododbora in odbora, predvsem poročevalcem v senci za eh, pomoč, za sodelovanje pri pripravi tega poročila. Hvala. Hvala lepa za prijaznost. Počakali bomo par minut, eh, da se nam pridruži polski zunanje minister, gospod Sikorski, ki prihaja. Torej bomo počakali par minut. Dear colleague, please sit down. We are to start. Prego, sedetevi. Cominciamo. Vorrei dare il benvenuto al... Prosim, da zasedete svoja mesta. Zdaj bomo začeli. Dajem dobrodošljico uh, poljskemu ministru Sikorskemu, ki je prvič tu pred uh, našim odborom. Gospod minister, vi ste tu zato, da spregovorite, mislim, o eh, širitvi, o politiki širitve in o eh, prednostnih nalogah polskega predsedstva. Med eh, te prednostne naloge spada neka naloga, o kateri smo se pred nedavnim pogovarjali, torej ustanovitev Evropskega sklada za demokracijo in v imenu visoke predstavnice mislim, da imate tudi poročilo, ki ga boste podali in sicer o srečanju, o zasedanju ministerskega sveta o zunanjih eh, zadevah, eh, ki je potekal pred nedavnim in kjer ste razpravljali o Afganistanu, o južnem sosedstvu, o afriškem rogu in o Iranu. Časa nimamo veliko na razpolago, vem, da imate veliko obveznosti danes in zato ne bom eh, jemal dodatnega časa niti vam program niti razpravi, zato bi vas prosil, da se držite recimo 15 minut, zato da bomo lahko razvili uh, intenzivno razpravo. Hvala lepa, gospod minister. Very... Gospod predsednik, poslanke in poslanci, res mi je bilo veliko veselje, da smo se takrat lahko sestali februarja. Vesel pa sem tudi, da se ponovno vidimo sedaj, ko je pred polskim predsedstvom samo še en mesec dela. Verjetno veste, da smo res na zelo zahtevnem razpotju, kar zadeva razvoj Evropske unije. Ampak na polskem se nam zdi, da je rešitev, ki je potrebna v tem trenutku, več Evrope. Verjamemo, da smo k temu že prispevali. Recimo sklenili smo pogajalski svežen in sprejeli smo tako imenovani šestersček. Oktobra na vrhu evroobmoča in na evropskem vrhu smo rekli, da moramo tukaj izboljšati zmogljivosti evropskega vodenja in upravljanja na področju gospodarstva, imeti moramo boljšo finančno stabilnost, še naprej eh, moramo bolje ukrepiti evropske strukture pri evru in tudi finančni sektor moramo krepiti. Evropa mora biti bolj kredibilna, bolj konkurenčna in močnejša. Seveda je pomembno, da se tukaj krepi evroobmočje. To pa je samo ena plat medalje. Mislimo, da moramo tudi razširiti svojo skupnost. Imamo veliko bolj ambiciozno sosedsko politiko, ključno z vzhodnim partnerstvom, ravno tako pa imamo Evropski sklad za demokracijo, potem pa je tukaj še energetska skupnost. O vseh teh zadevah bom spregovoril. Nekateri so v zadnjih tednih govorili o širitvi Evropske unije. Rekli so, da je to vir trenutnih problemov. Popolnoma iskren bom, rekel bom, da se s to analizo nikakor ne strinjam. Sprejem 12 novih članic v letu 2004 je po mojem mnenju prispevala k blaginji v starih državah članicah, pa tudi v novih državah članicah. Naši izračuni kažejo, da je trgovina med Zahodno Evropo in novimi državami članicami povečala svoj obseg, potrujila se je in je prispevala vsaj k pol odstotni rasti BDP-ja v starih državah članicah. Zdaj lahko predstavite tudi obraten argument. In sicer, da je večji trg za Zahodno Evropo privedel tudi do določene zamude. Da je to vplivalo na dobičkonosnost in vzdržnost države blaginje. Nam pa se zdi, da širitev deluje. Vesel sem tudi, da je Evropski parlament še vedno mnenja, da sta sosedska politika in širitev bistvena projekta in da sta visoko na dnevnem redu. Mi smo sklenili pogajalski proces, sklenili smo pričitveni sporazum z Republiko Hrvaško. Mislim, da bo parlament dal soglasje k podpisu Hrvaška bo tukaj vzor za ostale države Zahodnega Balkana. Seveda ob upoštevanju, da bodo izpolnili zahtevana merila. Oktober smo imeli zadnjo medvladno konferenco, zaprli smo dva poglavja v pogajalskem procesu z Islandijo. Želimo zagotoviti, da še naprej napredujemo. Potem želimo, da bi pogajalski proces s Turčijo napredoval, ampak veste, da mora Ankara izpolniti vsa merila, ki jih je predpisala Evropska komisija. Tisti, ki v tem trenutku še ne morejo postati člani Evropske unije, imajo zelo jasne obljube znotraj evropske sosedske politike. Pomembno je vzhodno partnerstvo. Zadovoljni smo z rezultatom vrha v Varšavi, kjer so se sestale države članice sodnega partnerstva. In tukaj naši člani še vedno imajo možnost obeta za članstvo, dali bomo dodaten zagon pogajalskemu procesu, vložili bomo prizadevanja, da bi liberalizirali vizumski režim. Gospodu Guščenku ste tudi povedali, kakšno je vaše stališče glede razvoja dogodkov v Ukrajini upamo, da bo obsodba Julije Tulošenko pomenila, da se demokratični pogoji v tej državi ne bodo zostrili. Upam, da bo prevladala zdrava pamet. Pridružitveni sporazum je preveč dragocen in te priložnosti ne moremo in ne smemo izgubiti. To je po našem mnenju dobro urodje, ki nam bo omogočilo, da bomo prepričljivi in da bomo prepričali ukrajinske oblasti. Potem Želimo imeti tudi prostotrgovinski sporazum z Gruzijo in Moldovo, to ne bi bil zelo obsežen in celovit sporazum. Obe državi sta najbolj napredni pri izvajanju akcijskega načrta na področju vizumov. Po našem mnenju jih moramo zato nagraditi za vsa prizadevanja. Potem krepiti moramo načela pravne države, briti se moramo proti korupciji, ravno tako pa moramo reformirati javno upravo pri vseh državah vzhodnega partnerstva. Nedavno smo oblikovali Akademijo za javno upravo v Varšavi in mislim, da bo to pomagalo pri teh prizadevanjih. Naj se navežem tudi na enega izmed najproblematičnih sosedov, ki jih imamo. To je Belorusija. 19. decembra lani se je žal izkazalo, da je prišlo do menika. Torej bi bil menik, kar je predsednik Lukašenko obljubil, da bodo organizirali demokratične volitve ampak eh, prišlo je do prepada med eh, civilno družbo, med vlado in eh, ta vrzel, ki je postajala vse manjša, se je potem žal razrasla. Vendar pa se mi zdi, da civilna družba ne bo utihnila zavedno. Še naprej moramo vztrajati pri sankcijah, vendar pa moramo vseeno imeti ustrezna orodja na voljo, tako da bi se Minsk lahko spremenil, da bi lahko spremenil svojo politiko. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi pripravili svežen pomoči za prihodnjo demokratično Belorusijo. Ta svežen bi lahko sprostili, če bodo izpustili politične zapornike in če bo Belorusija pokazala, da je nepovratno stopila na pot demokracije. To mora biti dobro usklajen program reform. Ta svežen mora zagotoviti finančno in tehnično pomoč, kar bo spodbuda za beloruske oblasti, da bodo bolj demokratične. Ravno tako pa moramo opogumiti civilno družbo, morda tudi del nomenklature. Mislim, da imate vi kot Evropski parlament tukaj odločilno vlogo, ko boste pripravili ponudbo. Istočasno pa želimo pomagati tudi Rusiji da postane bolj evropska in da tudi, če si seveda to želi, se bolje poveže z Evropsko unijo. To smo zapisali tudi v skupnem polsko-nemškem pismu visoki predstavnici. Tako želimo podpreti Lady Ashton, ko bo usmerjala zunanjo politiko Evropske unije. Ta pobuda želi poskrbeti za spodbujanje odnosov med Rusijo in Evropsko unijo. O tem so se pogovarjali tudi na zadnjem svetu ministrov za zunanje zadeve. Potrebujemo konstruktivno angažiranost, potrebujemo odgovornost. To je za Rusijo velika priložnost. Rusija je postala članica STO-ja, to je pozitiven korak. Veseli smo, da sta Rusija in Gruzija rešili vse spore. Potem razporazum z oblastjo v Kaliningradu pomeni, da bo to pozitivno vplivalo tako na Rusijo, kot tudi na Evropsko unijo. Spodbujali bomo odnose med ljudmi, spoštovali se bodo šengenski standardi, spodbujali bomo čezmejno trgovino. Vse to bo dobra študija primera za nadaljne odnose. Ravno zato je Poljska predlagala in želi si tudi, da bi spremenili uredbo 1931-06, ki ureja čezmejni promet mislimo, da je oblast v Kaliningradu izjema. Večina držav članic Evropske unije spremenjen predlog odpira. Cenimo, da nas je podporil Evropski parlament. Upamo, da glasovanje v Evropskem parlamentu, kasneje tudi v svetu, boste pomenila, da bomo lahko sklenili pogajalski proces. Upam, da bomo to uspeli storiti še do konca polskega predsedstva, tako da bomo o lokalnem menem prometu prihodnji mesec podpisali ustrezen sporazum z Rusijo. Podpiramo spremembe v vzhodnji Evropi, seveda pa tukaj ne zanemarjamo dogodkov, ki so temeljnega pomena za Severno Afriko. na tahrirskem trgu so ti eh, dogodki še vedno zelo pereči. Potrebujemo reforme, blaginjo, reformirati moramo evropsko sosedsko politiko. Evropska unija je, mislim, da zadostila pričakovanjem. Verjamem, da smo lahko še bolj učinkoviti, potem, ko bomo spostavili Evropski sklad za demokracijo. To je prožno orodje, ki nam bo omogočilo, da bomo hitro pomagali tistim, ki se borijo na prvi črti za mir, demokracijo in spremembe. Skupaj z Leti Ashton sva napisala pismo, kjer sva razložila, kako bo ta dotacija delovala v praksi. Rekli smo, da to mora biti nekakšen mednaroden sklad, da bodo tukaj države članice, ravno tako pa bodo prisotne evropske inštitucije. Imeli bomo ustanutveno deklaracijo, ki jo bodo podpisale tiste države članice, ki so v avantgardi, ravno tako institucije Evropske unije. Verjamem, da bo vrh za zunanje zadeve k malu podpisal to pobudo, to podpira tudi polsko predsedstvo. Seveda sem hvaležen, da bo Evropski parlament sodeloval v tej razpravi, ko bomo vzpostavili ustrezen sklad. Ob koncu pa ne najmanj pomembno, Poljska je bila zelo zaposlena, prispevali smo k razvoju zunanje razsežnosti evropske energetske politike. Cenimo, da je Evropski parlament zelo dejavan v teh razpravah. Pogodba o energetski skupnosti se mora razširiti in poglobiti. To je podlaga za odnose z našimi sosedami. Prihodni pristop Turčije, predvsem tudi Gruzije in Azerbejčana k energetski skupnosti, po mojem mnenju, bo prispeval k boljši energetski varnosti. Imeli bomo več verov, difer, diversificirali bomo ta proces, več poti bomo imeli za energijo, ki bo prišla v Evropsko unijo. Vse to je nujno za južni energetski koridor. Ko sem se zadnjič pogovarjal z vami, sem rekel, da bi bilo dobro, da razčistimo in razčistimo rešimo dodatne možnosti, recimo skrilavec je pomemben tudi z vidika okolja. Mislim, da bi tako zadostili energetskim potrebam, rešili bi problem podnebnih sprememb, uravnotežili bi energetska evropska partnerstva. Potrebujemo zelo jasen interes, ki mora biti trezen in tudi Evropski parlament mora pri tem sodelovati. Toliko, kar zadeva trenutne razmere, tudi kar zadeva preostale načrte polskega predsedstva, seveda računam z vašim stalnim sodelovanjem. Hvala. Hvala lepa, minister. Pričeli bomo zdaj razpravo. Veliko kolegov je zaprosilo za besedo. Oprostite, ampak zato, da bom eh, vsem imel možnost dati, eh, dati besedo, bom moral omejiti čas za govor, torej dve minuti za gospoda Salafranko, ki je koordinator skupine LS. Najlepša hvala. Pozdravljeni med nami, gospod minister. V imenu politične skupine ELS bi vas rad eh, pozdravil, upam, da me vidite, sem pred vami. Poleg eh, hvaležnosti pa bi vam rad zastavil še nekaj vprašanj. Pred nekaj meseci je polsko predsedstvo začelo z delom in takrat ste podali nekaj zadev, ki zadevajo Polsko in Španijo. Te izjave so bile nekoliko nenavadne, tako da me zanima, kakšno je vaše stališče glede uvedbe določenih sankcij zaradi Belorusije in povezanih sankcij? Potem pa me zanima še ena stvar. In sicer datum umika iz Afganistana. Sami ste razmišljali o datumu 2014. Ali je ta datum še vedno veljaven ali pa se bo to zgodilo kasneje? minister za zunanje zadeve ste sedaj, nekoč pa ste bili minister za obrambo. Govorili ste o varnostnih vprašanjih, vprašanjih obrambe. Zato me zanima, ali bi lahko ocenili načrte, vaše obete za prihodnost, tudi kar zadeva novo vlado v tej državi ali nam lahko poveste, kako bo to vplivalo na razvoj dogodkov danes. Danes poteka parlamentarna skupščina Eurolat, zato bi vas rad pozval, da z nami sodelujete. 150 eh, evropskih poslancev in 150 150 eh, poslancev iz latinskih držav. So prisotni z nami je komisar Tajani, gospa Ashton in slabo bi bilo, če ne bi imeli predstavnika sveta, zato upam, da boste lahko prišli vi ali pa boste lahko poslali kolego. Hvala za vso pravljeno delo v okviru polskega predsedstva. Mislim, da smo dobro napredovali pri pogajanjih. Hvala. Hvala lepa, gospod Salafranka. Zdaj pa gospod Vigenin, koordinator socialistične skupine in tudi vam dam dve minuti. Uh, Hvala, gospod predsednik, gospod zunanji minister najprej hvala vam, potem pa tudi polskemu predsedstvu, ker vsi so govorili o težavah v Evropskih unijah, govorili so o tem, da Evropska unija propada, vi pa ste bili tisti, ki ste začeli govoriti o tem, da potrebujemo dejansko več Evrope, da moramo Evropo bolje povezati, če ne bi rešili krizo in če ne bi zagotovili prihodnost za naše države. To ne velja zgolj za države članice Evropske unije, ampak tudi nasplošno za naše sosede. Želimo poiskati novo usmeritev pri našem delu. To velja predvsem za gospodarstvo. Če zdaj to povežem s svojim prvim vprašanjem, bi ugotovil naslednje. Skrbijo nas so določeni trendi znotraj sveta. Kažejo, da navdušenje nad širitvijo še vedno doživlja določen zastoj. Zato me zanima, kakšna je ta usmeritev, kam gremo, kaj je splošen trend eh, pri širitvi v okviru sveta, potem pa trenutno stanje glede statusa kandidatke Srbije in tudi kako je to povezano oziroma kakšno je, kakšen je položaj Črne gore. Potem pa Egipt. Ali Evropska unija glede na trenutne dogodke načrtuje kakršnokoli pobudo? Ali bi lahko vi prispevali k temu, da bi vzpostavili uh, mir, red in da bi še naprej nadaljevali s procesom demokratičnih reform. To je predvsem pomembno zaradi volitev, ki naj bi se začele ta teden. Potem pa ob koncu ste govorili o skrilavcu oziroma nafti skrilavca. Socialisti nismo najbolj navdušeni nad pridobivanjem takšne nafte. Vem, da se bomo še naprej pogajali o teh projektih tudi v evropskih inštitucijah, v Evropskem parlamentu. Mislim pa, da bo to zelo škodilo okolju. Hvala. Hvala lepa, gospod Viginin. Gospod Daf, prosim, držite se dveh minut. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Gospod minister. Vi ste glavni podpisnik eh, pisma Peterice. To je znamenita Peterica. Pismo naslovljeno na Kathy Ashton, ki zadeva obrambno in varnostno politiko. Upravičeno ste jo pozvali in pritisnili na njo, da bi bolje napredovali, če želimo bolje izvajati Lizbonsko pogodbo in s tem povezane določbe. Kakšen odziv ste prejeli z njene strani? Zanima me tudi, ali še vedno poteka korespondenca, ali smo tudi mi lahko del teh prizadevanj. Potem pa. Stopamo v obdobje, ko se naj bi pogovarjali tudi o možnih spremembah pogodbe. Kako bi vi komentirali splošen lizbonski ustroj? glede na skupno varnostno in obrambno politiko. Predvsem pa me zanima tole. Ali bi lahko v pogajalskem procesu za novo pogodbo lahko zagotovili Keti Ashton, da ima namestnike. Hvala lepa, gospod Duff. Besedo predamo gospodu Atkinsu. Dve minuti, prosim. Uh, gospod uh, predsednik, ministr, dobrodošli. Dve splošni vprašanji. Najprej, govorili ste delno tudi o bližnjem shodu, sicer v odnosu z Egiptom, ampak Palestina in Izrael sta ravno tako pomembna na bližnjem shodu. Vi imate zelo tesne stike z Izraelom, zato se sprašujem, ali bi lahko izvedli pritisk na izraelsko vlado, da bi dejansko razumela težave zaradi blokade gaze, zaradi naselbin, ki se še vedno pojavljajo kljub rezolucijam OZN. Pa tudi tole. Evropska unija je donatorka, ampak eh, ni pomemben člen in ne vpliva ustrezno na dogodke na tem območju. Kako komentirate vlogo Palestine, da bi postala država, da bi dali status v OZN-u? Kako mislite, da kak, kako mislite, da, kakšne mislite, da so posledice glasovanja znotraj UNESCO, kako se bodo zadeve razvile naprej. Zanima me torej vaše mnenje v zvezi s Palestino. Potem drugič, ali Poljska še vedno je tako navdušena, ali želi postati del evroobmočja? Lepa, gospod Atkins, besedo predajamo gospodu Šulcu za dve minuti. Uh. Herzlich willkommen, Herr Außenminister. Pozdravljeni, gospod eh, zunani minister v imenu politične skupine Zelenih v odboru za zunanje zadeve. Hvala, ker ste nam dali političen pregled, ker ste povedali, kako ste dejavni na področju evropske zunanje politike. To bi rad povdaril. Omenili ste tudi polsko-nemško pismo in pisali ste. Lady Ashton o vzhodnem partnerstvu. Rekli ste, da to moramo povezati s strateškim partnerstvom z Rusijo in rekli ste, da moramo zagotoviti tako imenovano novo vzhodno razsežnost evropske zunanje politike. Ampak kako si to razlagate, kako jo opredeliti? Rusija je izredno rekla, da noče biti del vzhodnega partnerstva in želi imeti tukaj posebno vlogo, ker je nekakšna imperialna moč. Potem drugič, trenutno stanje v Ukrajini, kako ga ocenjujete? in eh, kaj mislite, ali bo prišlo do sklenitve oziroma celo do ratifikacije pridružitvenega sporazuma, čeprav v tem trenutku obstajajo resni dvomi, kar zadeva izvajanje pravne države v Ukrajini. Kaj boste konkretno storili, eh, kako bo to vplivalo na primer Julije Timošenko, ali jo bodo, ali jo bodo spustili, ali boste tudi vi si prispevali, ali boste tudi eh, vi vplivali na ta proces. Hvala lepa, gospod Jernej. Um, podpred, koordinator skupine eh, GUE. Ministro, ono, yo creo que... Najlepša hvala, gospod minister, ker ste prišli k nam. Zdi se, da ste podali poročilo, kjer pa niste upoštevali zelo resne krize, s katero se trenutno sooča Evropa. Lahko povem, da številne države zaradi gospodarskih razlogov propadajo. Nedavno smo sosedsko politiko videli kot eh, orodje, ki naj bi zagotovilo večjo kohezijo v Evropski uniji. Vedno smo zagotovili finančno pomoč za nove države članice, tako eh, da so postale bolj razvite, ampak tem žal več ni tako. Ravno zato je nemogoče zagotoviti socialno in teritorijalno kohezijo. Zato govorimo o Evropi dveh hitrosti. To je načelo, s katero se naša politična skupina ne more strinjati. Ne moremo pustiti, da finančni trgi diktirajo politične procese, zato je do krize tudi prišlo. Po mojem mnenju bi pri sosedski politiki morali upoštevati novo filozofijo, namreč, da to postane orodje za boljšo socialno in teritorijalno kohezijo. Potrebujemo eno Evropo, ne pa Evropo bliskovite hitrosti in Evropo zelo majhne hitrosti, tako bo vrzel zgolj večja evropska sosedska politika mora biti bolj zahtevna, bolj kompleksna, ko govorimo o pridružitvenih eh, orodjih. Potem moramo tudi kaznovati kršitve človekovih eh, pravic. 34 ljudi je umrlo na trgu Tahrir v zadnjih dneh. To je resen problem. Namreč eh, vojaški svet se ne želi odpovedati oblasti. Evropska unija mora biti zelo energična. Odzvati se moramo na ustrezan način ko bodo uvedli ustavne spremembe, moramo reči ne vojaškemu režimu v Egiptu. Potem pa Kosovo. Dick Martin je objavil poročilo. Govoril je, da je samo oklicani predsednik Kosova bil povezan eh, z vojnimi eh, zločini in eh, ob koncu še vprašanje v zvezi s Ciprom. Mislim, da je čas, da Turčija tukaj svoje enote omakne iz ciprskega ozemlja. Predsednik Danžan, pod, predsednik pododbora za uh, obrambo. Hvala lepa predsednik, gospod eh, minister. Naj se navežem na besede eh, gospoda Sala Franke in Dafa in sicer, kar zadeva eh, našo skupno politiko. Pred, polsko predsedstvo je izrazilo namen, kar je parlament zelo pozitivno sprejel in sicer, eh, da želite izboljšati operativni vidik eh, in seveda eh, tudi eh, nekatere druge vidike in eh, to je bilo potrjeno 14. novembra v okviru eh, ministerskega sveta za zunanje zadeve. Sicer pa prihaja tudi do blokade in sicer strani ene same države od 27. In nažalost, torej ambicije, se te ambicije se ne bodo konkretizirali zaradi te blokade. Kako gledate na realistična sredstva, ki, s katerimi razpolagamo za to, da pride do napredka, kajti libijska kriza kot tudi proračunske omejitve nas silijo k temu, da napredujemo na poti eh, združevanja sil na eh, skupnostni ravni eh, in tukaj pa vse skupaj nekako je zablokirano strani ene same države, katere so poti, ki jih mislite prehoditi. Hvala lepa, gospod Danžan. Besedo bi predal zdaj gospodu ministru in ga prosil, če se lahko drži recimo približno desetih minut za to, da na čim boljši način izkoristimo čas, ki ga imamo na voljo. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za vprašanje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 predstavljamo svet in sem tudi polski zunani minister, zato lahko govorim tudi v imenu Polske. Mislim, da je gospod Donžon odgovoril gospodu Dafu na vprašanje v zvezi z obrambo. Polska si je želela iti dlje in hitreje, ampak upoštevati moramo skupnost pri tem vprašanju, zato mislim, da bi morali čim bolj preučiti pobudo za združevanje in delitev. To je še posebej pomembno v tem času, ko smo v finančnih težavah in se obramni proračuni krčijo. Evropska agencija za obrambo je določila 15 področji, na področju obrambe, kjer bi lahko sredstva uporabili bolj učinkovito. Mislim, da bom začel pri koncu in poskušal priti do začetka. Strenjam se z gospodom Merjem, da moramo najti rešitve v okviru EU27 in da bi morali okrepiti skupnostne postopke v okviru institucij. Kot predsedstvo menimo, da smo varuh pogodb in tudi eh, metode skupnosti. Želim si, da bi lahko rekel, da smo tudi mi proti temu, da nam vladajo finančni trgi. Bila Clintona se vprašali, kaj, si, kaj bi želel biti, če bi bil reinkarniran. Rekel je, da si želi biti trg obveznic, ker potem bi lahko zavladal svetu. Žal, pa mislim, da je tako, da si pač moramo vsi izposojati in tako smo vsi odvisni, kajti trgi ocenjujejo našo verodostojnost. Zato sem še toliko bolj ponosen na dejstvo, da, naprimer na polskem, smo sprejeli vnaprejšnje ukrepe za to, da okrepimo svojo verodostojnost nihče ne ogroža naše valute, niti naše zredostojnosti in na polskem niti ena finančna institucija še ni bila pod pritiskom. Vsako leto smo zabeležili tudi rast, ne glede na to pa je naša vlada pravkar napovedala oster svežen ukrepov, ki bodo še okrepili naše finance. Spustili smo se v delo in dvignili ter izenačili bomo starost upokojitve na 67. To pomeni, da se bo za ženske starost upokojitve povečala za 7 let. Mislim, da si lahko predstavljate, kako priljubljena je bila ta odločitev. Izpolnili bomo merila za vstop v evroobmočje v tem parlamentu. To pa bo seveda pomenilo zelo strok nadzor nad našimi financami. In da, res je, eh, želimo se pridružiti evru, v okviru pogodbe smo primorani k temu in pridružili se bomo, ko bo čas pravi, pripravljeni smo in pridružili se bomo, ko bo evro spet takšen, kot je treba. Gospod Šulc, v zvezi z odnosi z Rusijo, mislim, da bi to morali postaviti na trdno pravno podlago. Zato upamo, da bo komisija pospešila pogajanja v zvezi s sporozumom o partnerstvu in sodelovanju. Zato je dobila soglasen mandat zadnjič smo o tem razpravljali in povedali so mi, da so zamude posledica uspešnega poskusa Rusije, da se pridruži STO. Sedaj, ko se je Rusija pridružila, se bodo pogovori ponovno začeli. Mislim, da bi moral to biti ambiciozen in zelo podroben dokument, ki ga bomo vsi ratificirali, zato da bomo vedeli, kaj lahko pričakujemo drug od drugega. Ukrajina. Po našem mnenju bi pridružitveni sporozum preoblikoval Ukrajino. To pomeni, da Ukrajina spreme 60 odstotkov zakonodaje skupnosti v svojo nacionalno zakonodajo. Zato je to visoka cena tako za Ukrajino kot tudi za nas. Prepričan sem, da je pogajalski postopek verodostojen če se pogovarjamo o avtomobilih, tovornjakih, imenih izvora in tako naprej, potem dejansko govorimo o tem. Potem, ko bomo to parafirali, bodo države članice in vi v Evropskem parlamentu natančno preučili, ali Ukrajina dejansko izpolnjuje načela, ki so določena v pridružitvenem sporazumu v zvezi z demokracijo in načeli pravne države. Ampak, če želimo poskrbeti, da bo Ukrajina sprejela te standarde, se moramo o njih dogovoriti oziroma jih parafirati. Zato mislim, da bomo dobili močan instrument, če bomo parafirali ta sporazum in upam, da bodo ukrajinske oblasti storile vse, kar lahko, zato da bo to politično mogoče. Kakor veste, trenutno poteka zelo veliko diplomatskih dejavnosti na tem področju. Sam se kasneje, danes pravzaprav odpravljam eh, v, v Ukrajino. Gospod Atkins me je vprašal o pritisku na Izrael. Žal boste morali to vprašanje zastaviti Lady Ashton sami. Odgovorim lahko kot polski zunani minister. Polska je Palestino priznala leta 1988. V okviru UNESCO smo glasovali tako, kot je zahtevala gospa Ashton, to pomeni, da smo se vzdržali. Mislim, da sem gospodu Duffu odgovoril, kar zadeva politične namestnike. Poznam parametre razprave, ampak sedaj nisem pripravljen odgovoriti na vprašanje, ampak povem vam lahko, da podpiram vaš predlog za to, da bi imeli evropski seznam kandidatov za evropske volitve sam bom to podporo tudi javno potrdil v prihajajočem govoru, ki ga bom imel v javnosti. Gospod Vigenin me je vprašal o širitvi. Dobro. Srbija se pogovarja s Kosovom, zato upam, da bo mogoče na podlagi tega v prihodnih tednih Srbiji podeliti status države kandidatke prizadevamo si tudi za to, da bi dobili pozitivno odločitev za to, da začnemo izvajati pogajanja s Črnogoro. Poljska je zavezana k temu, da bi do konca izpeljali to nalogo in da bi integrirali Zahodni Balkan. Egipt. Mislim, da je Egipt popolni vzor za to, da potrebujemo Evropski sklad za demokracijo kakor veste, naše institucije delujejo počasi in postopki za razpršitev sredstev so zelo težki in zahtevni. Leta traja, da se sredstva dejansko razpršijo, zato mislim, da potrebujemo neke vrste bolj avtonomno institucijo, ki bi lahko hitreje delovala. Posredovala bi lahko v imenu nevladnih organizacij, ki jih režimi v nedemokratičnih državah ne odobravajo. Nobenega smisla ni, če imamo dobro financirano politiko, če lahko pomagamo le uradno registriranim nevladnim organizacijam. Kajti tako diktatorskim režimom dajemo pristojnost za to, komu Evropska unija lahko in komu ne more pomagati. Zato potrebujemo neke vrste avtonomen instrument ali institucijo, ki bo opravljala to delo. Zato vas prosim, da nam pomagate ustvariti ta instrument. Zabeležil sem si, da socialisti niso navdušeni nad, nad skrilavcem, ampak povedati vam želim, da vsaka oblika ekstrakcije nafte, prinaša težave, vsaka nova tehnologija potrebuje pravila, s katerimi jo upravljamo, ampak prosim vas, da si zamislite, kaj bi se zgodilo, če bi Poljska proizvodnja energije, ki je trenutno 96 odstotkov na osnovi premoga, premaknila na plin. Zato bi se izpusti dramatično zmanjšali in ta preskok bi bil okoljsko zelo primeren. Mislim, da poznate uravnoteženje tveganj in koristi, zato mislim, da je ravnotežje zelo uprit skrilavcu. Mislim, da moramo upoštevati tudi dejstvo, da se bo skrilavec dejansko zgodil. To je globalni pojav, v ZDA je to že velika in obsežna industrija, Ampak vprašanje je, ali bo Evropa v ospredju, ali bo izkoristila to tehnologijo in poskrbela, da je tehnologija varna, ali bodo drugi spet nas prehiteli. Afganistan, tukaj lahko govorim le kot zunanje minister in nekdani obramne minister Polske. Tja smo se podali kot zavezništvo v okviru NATO. Afganistan bomo zapustili leta 2014. Kot Evropska unija mislim, da bi morali povečati svoje zaveze na področju razvoja, sorazmerno z zmanjšanjem vojaških zavez. Ne želimo ponaviti sindroma iz 90-ih let, ko so Afganistanci imeli občutek, da smo jih pustili na cedilu. Mislim, da je bilo to prvič, ko me je visoka predstavnica prosila, da Afganistan in Pakistan obiščem na mesto nje. To je bilo poleti. V njenem imenu sem bil tudi v okviru istambulske skupine o Afganistanu. Zato mislim, da se moramo dogovoriti o mandatu za dolgoročni sporazum z Afganistanom in to čim prej. Upam, da ga bomo lahko napovedali 5. decembra v Pono. Moj čas je potekal, zato želim gospodu Salafranki reči le še to, da ima Poljska odlične odnose s Španijo in upam, da se bo to nadaljevalo, ne glede na to, kdo je na oblasti. Hvala. Hvala lepa, minister. Prehajamo k drugemu krogu. Nažalost bom moral skršiti čas za govor na minuto in pol, zato da zagotovim vsem dovolj časa in zato da omogočim vsem, da spregovorijo. Torej minuto in pol predsedniku delegacije za odnose eh, med Evropo. Eh, torej med Evropsko unijo in južno-vzhodno Evropo. Gospod Kukan. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod zonani minister, da ste se oglasili pri nas. Nekaj komentarjev v zvezi s postopkom širitve. Vsi vemo, da Polska zagovarja postopek širitve in vi ste to potrdili. Strinjam se z vami in podpiram vas, ko ste rekli, da se ne strinjate s tistimi, ki so rekli, da je širitev razlog za težave, s katerimi se soočamo. Mislim, da je prav nasprotno res in to ste podprli tudi statističnimi podatki. 2011 je leto, ko lahko še dosežemo nekaj napredka na postopku širitve. Mislim, da bomo kmalo sprejeli Hrvaško, Poljska pa si zasluži tudi nekaj pohvale kot predsedujoča v okviru tega postopka. Tam pa je več držav. Črnagora in Srbija sta prav tako tam. Delno ste že odgovorili na to, ampak mislim, da so prizadevanja in konkretni dosežki teh držav nekaj, kar bi morali oceniti pošteno. V tem smislu pričakujem, da bodo sklepi sveta to odražali. Imamo tudi Makedonijo, ki že predolgo čaka na pristopna pogajanja. Potem pa so tam še države, kot so Albanija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo. Te države bi vsaj morali spodbujati, da se podajo na evropsko pot. Gospod minister, moje vprašanje je kakšne sklepe sveta bi vi ocenili kot zadovoljujoče v zvezi z postopkom širitve. Še en stavek, gospod predsednik. Vsi cenimo, kako je Poljska svoje predsedstvo izkoristila za to, da je njihova država bolj priljubljena in bolj vidna. Polsko predsedstvo je bilo prisotno posod in to nam je bilo zelo všeč. Hvala. Zvoboda. Hvala, gospod Kukan, gospod Svoboda, predsednik delovne skupine eh, o Balkanu eh, v odboru AFET. Minuto in pol, prosim. Uh, Hvala lepa gospod minister, sem odhajajoči poročevalec za Hrvaško in zagotavljam vam, da bomo glasovali pozitivno v odboru za zonanje zadeve. Je bilo 60 glasov za, en glas proti in nekdo se je vzdržal, zato je jasno, da bomo imeli veliko podporo za to, da bo tudi podpis lahko stekel. Sem pa tudi poročevalec o Rusiji, vsaj v prihodnosti bom, zato vas želim vprašati na kratko. Si lahko predstavljate, da potem, ko so se pridružili STO in po vrhu, da imamo nov zagon za to, da začnemo izvajati pogajanja z Rusijo o skupnem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju mislim, da bi bilo dobro, če se spustimo v podrobnosti z Rusijo in da se zadeve na tem področju začnejo znova. Hvala. Hvala, gospod Svoboda. Gospod Tanok, koordinator skupine ECR, e, minuto in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod zunani minister, ali lahko komentirate vprašanje širitve na Zahodni Balkan, še posebej možnosti Črne gore. Sem poročevalec za Črno goro. Kako veliko možnosti imajo, da bodo lahko začeli pogajanja v prihodnih mesecih? Kdaj bo Grčija dvignila veto na Makedonijo, zato da bo tudi Makedonija lahko začela izvajati pogajanja? Kandidatka je že sedem let in mislim, da je vse skupaj že prav noro. Mislim, da je nerazumljivo za večino od nas, zakaj ne morejo začeti poti na vključevanje v Evropo. In še nekaj. Tukaj govorite kot eh, zunani minister Polske, gre za tehnično vprašanje Združenih narodov, ampak Evropska unija je tukaj prav tako zelo zainteresirana. Kakšne upe imate za to, da bi uspeli pogovori o ponovni združitvi Cipra? Mislim, da se je to v preteklih tednih nekoliko upočasnilo. Zanima me tudi, ali bi se vam zdelo primerno, da bi pritisnili na Turčijo, kajti Turčija je tukaj zelo toga. Pokazali bi lahko dobro voljo in dvignili zaupanje, zato da bi v Rošo vrnili Republiki Cipro. Hvala. Hvala, gospod Tanak. Gospod Brat, gospa Baratner, eh, koordinatorka skupine zelenih minut in pol. Um, Hvala lepa. Pozdravljeni tudi z naše strani. Želim govoriti o Siriji. O tem še nismo govorili. Mislim, da so razmere tam zelo težke. V varnostnem svetu je Rusija tista, ki povzroča težave in. Uh -huh ta trenutek, omenjali ste pridružitev STO-ju. Zanima me, ali ne bi bilo dobro, če bi to povezali skupaj. Rekli bi, dobro, če želite postati članica kluba STO-ja, potem bi lahko ponovno razmislili o svojem stališču v zvezi s Siriji. Mislim, da drugih možnosti nimamo za pritisk na Rusijo. Mislim pa, da je neprimerno, kako Rusija postopa o Siriji. To je moje vprašanje. Zakaj ne bi torej tega trenutka izkoristili za to, da bi rekli, da mora Rusija spremeniti svoje mišljenje v zvezi s Sirijo. In še eno vprašanje v zvezi z Bosno. Kaj napred, načrtujete za prihodnost te misije? Naš vtis je, da se tam veliko govori in ni ustrezne strategije. Egipt in poraba denarja. V Egiptu smo porabili le 4 milijone, v Tuniziji pa 150 milijonov. Ne gre za vprašanje časa, ampak za politično voljo ljudi na terenu pričakujejo nekaj od nas. Sama seveda podpiram eh, Evropski sklad za demokracijo, ampak odvisno od tega, kako ga bomo oblikovali, tukaj mislim, da lahko še nekaj razpravljamo. Moj strah pa je, da bomo ustvarili še eno fundacijo Ana Lind, ki nima nobenega vpliva na teren. Hvala. Grazie, onorevole Bratner. Hvala lepa, gospod Bratner. Minuto in pol za gospoda Argi, Argi Georgija. Aristogile Bratner. Kirje Burje, vas je ti sintiki stili Savona. Hvala lepa, gospod minister, v skladu za Lisbonsko pogodbo. Pristojnosti na področju zonjene politike Evropske unije so bile prenesene na visoko predstavnico gospo Ashtonova. Torej, jaz bi vas vprašal potem takem, katera je potem takem uloga predsedstva in eh, natančneje polskega predsedstva, kar zadeva vodenje zunanje politike, katere so vaši stiki z gospod Eštenova ali uh, leta upošteva vaša stališča ali imate kakšne primere delovanja zunanje politike na podlagi teh uh, novih pristojnosti in drugo vprašanje. Vsa mm, poglavja, ki zadevajo postopek pristopanja Turčije, so uh, zaprta, nimamo odprtih poglavji. Torej bi vas vprašal, ali mm, imate morda kaj nam povedati, nas seznaniti z nečim, zato da razumemo v Evropski uniji oziroma če Evropska unija je kaj dala kakšno koncesijo Turčijo pri primerjavi z drugimi kandidaturami. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Brok, koordinator skupine ELS za minuto in pa izvolite. Gospod predsednik, samo na kratko. Strinjam se s predstavo to, da je Zunji minister že rekel, da moramo imeti več možnosti, da razvijamo demokracije, kjer nekoč vlada diktatura. Sicer imamo dovolj denarja, ampak metoda trenutno ni bila ustrezna, te možnosti nismo dobro izkoristili, ker imamo preveč eh, birokratske postopke znotraj katastrofe. To je res katastrofa zaradi komisije. Poglejmo si samo Severno Afriko. Govorimo pa o medvladnem značaju nove fundacije. Upam, da bomo imeli uvedli tudi uh, druge, boljše postopke, čeprav tukaj obstajajo odročeni pomisliki glede pravnega statusa. Ampak mislim, da potrebujemo skupnostno rešitev. Ne glede na to, kaj se zgodi eh, znotraj komisije, znotraj medvladne konference, ker oni so tisti, ki vedno blokirajo te postopke. Evropski parlament ima tukaj zelo jasno stališče. Mislim, da imamo pristojnosti, mi smo tisti, ki lahko sprejemamo odločitve na tem področju. In potem mislim, da moramo tukaj zelo jasno posredovati sporočilo. Namreč govorimo o sredstvih v imenu, v uh, višini ene milijarde evrov in to bi lahko bolje uporabili, če bi imeli eh, prožni sklad, ki je veliko boljši kot mehanizmi znotraj komisije. Tako da bi bilo dobro, da premislimo o teme, preden posredujete konkretno rešitev v okviru sveta. In lahko povem, eh, da vam sedaj uh, dam to ponudbo, da bi v okviru naše politične skupine ta pogajalski proces vodili. In gospa Brantner je ravno tako predposredovala ta predlog. Hvala lepa, gospod Palečke, s minuto in pol, prosim. Ačiū, pirmininkė, eh, gerbams ministre. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, govorili ste o Belorusiji, Strinjam se z vami. Strinjam se v zvezi s sankcijami in podpori, podporo civilni družbi. Mislim, da je taktika Evropske unije dobra, ampak kaj pa liberalizacija vizumskega režima z Belorusijo? Vem, da ste sprejeli nekaj specifičnih korakov. Liberalizacija vizumskega režima bi omogočila, da komuniciramo z beloruskim ljudmi, tukaj pa smo še vedno v težavah. Hvala. Honorevole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 najprej kot eh, predstavnik eh, predsedstva. Zanima me vaše stališče v zvezi z Islandijo. Trenutno poteka mejovladna eh, konferenca, naslednja bo decembra. S tem v zvezi vas vprašujem po vašem mnenju, koliko novih poglavij bomo takrat odprli. Potem drugo vprašanje kot polski zunanji minister pri Dnjestrje. Pred nekaj meseci so se pojavile določene govorice. da ne bi prišlo do napredka pri tem dosjeju. Ampak danes lahko ugotovimo, da do tega napredka ni prišlo. Kako optimistični ste in kako ocenjujete trenutne razmere? Minute in med. Gospod Lizek, prav tako minuto in pol. Spok Poliš, I will do it. Hvala lepa, gospod predsednik. Nihče ni govoril polsko, zato bom govoril polsko jaz. Gospod minister. Mislim, da nihče ne bo presenečen, če vam zastavim vprašanje v zvezi z Gruzijo. Prejšnji teden smo sprejeli zelo močno poročilo, poročilo, ki poziva gospod Ashton, da je bolj napadalna v zvezi z Gruzijo. Gorski Karabah je prav tako zelo pomembno vprašanje, prav tako kot sta Moldova in Pridnesterje. Tukaj moramo podati svojo pobudo za to, da se ti konflikti končajo. Tudi zaveznike američani menijo, da je treba evropske probleme rešiti na evropski način ali v okviru evropske kulture. Zanima me, ali vidite luč na koncu tunela tukaj, ali obstaja kakšna možnost, da postavamo, postopoma rešimo te zamrznjene konflikte. Hvala. Grazie, eh. Hvala lepa. Zaključuje razpravo gospod Boskurt, gospa Boskurt, minuto in pol izvolite. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... Hvala lepa, gospod predsednik. Tri vprašanja imam. Afganistan. Evropska služba za zunanje delovanje. Zanima me, ali veste, da je bil posnet film. Film je posnela služba za, čl, za pravice žensk, gre pa o položaju žensk v Afganistanu prišlo je do samocenzure in film ni bil objavljen. Zanima me, kaj bi lahko storili tudi v zvezi s Turčijo in energetsko politiko v Evropski uniji. Če si pogledamo pravne reforme in druge reforme, ki jih je treba izvesti v Turčiji, je eno vprašanje, ki jih vidimo, to, da je blokiranih veliko poglavij, ki bi morala biti odprta. Ne gre le za tiste vprašanja, ki so blokirana zaradi cifra, tudi druga poglavja imamo, ki bi jih morali ne samo odpreti, ampak tudi začeti pogajanje v zvezi z njimi. In tretji, zanima me, kaj menite o Bosni in Hercegovini. Tam se ne dogaja veliko, zelo pomembno je, da Bosna in Hercegovina ostane z nami in poskrbeti moramo, da jih ne izgubimo izpred oči. Hvala. Hvala lepa, gospod Boskurt. Besedo predajamo gospodu ministru. Do recimo um, za 15 minut, se pravi teh dodatnih 15 minut, s katerimi razpolagamo. Hvala. Naj se zahvalim gospodu Kukanu za prijazne besede z ozirom na polsko predsedstvo. Eh, seveda, kar eh, bo za nas uspeh eh, prihodnji mesec, bo ravno to, da bomo Srbiji zagotovili status kandidatke, medtem ko bo Črna Gora začela pogajanja. Kar zadeva Makedonijo, nekdo je tudi še postavil dodatno vprašanje v zvezi s tem, torej dokler Grčija ne umakne svojega veta v zvezi z začetkom pogajanj eh, z firomom. Eh, mislim, da glede tega ste morda nekoliko precenjevali eh, mojo vplivnost. Ne vem, kdaj bo do tega prišlo. Gospod Svoboda, in eh, odnosi, novi odnosi z Rusijo. Popolnoma soglas, soglašam PCA 2, to mora biti nova podlaga za nove odnose. Kaj ti mislim, da tvegamo, da se pogovarjamo o partnerstvu za modernizacijo, to je poezija. <laughs> Eh, in obe strani lahko to stvar si razlagata na različen način, kaj pomeni ta modernizacija. Mi mislimo na modernizacijo družbe, institucij odnosov med eh, vlado in državljani. In eh, nekateri ljudje v Rusiji bi lahko to razumeli na zelo tradicionalen način, torej a, enostavno transfer tehnologije, predvsem vojaške tehnologije. To bi bilo preosko, seveda preoska razlaga mi pot, potrebujemo torej neke eh, pogojno eh, zrele odnose z Rusijo in to mora tudi temeljiti na našem evropskem nekem eh, čutu varnosti vizavi torej do Rusije, bodi se v vojaških kot energetskih eh, vidikih. Kot veste, eh, torej mi, predvsem majhni sosedi Rusije imajo zgodovinsko utemeljene skrbi, kar zadeva te odnose. To je recimo primer eh, tudi, eh, ko smo z gospod Eštonovo povdarili, da ta, to približevanje za Rusijo je odvisno od tega, da Rusija ne nadaljuje na provokativnem obrambnem položaju oziroma politikah da ne ustraja več na tem. In prav gotovo izjave o morebitnem, eh, pač morebitni eh, postavitvi, namestitvi raket, prav gotovo to niso konstruktivne eh, izjave. V zvezi s Ciprom ne bom optimističen, moram povedati, da vse skupaj bo uspešno če se stvari ne poslabšajo v naslednjih nekaj teh dneh. Pa kajti, gospod Tenok, veste, da um, je bila izražena zaskrbljenost glede odnosov s Turčijo za časa ciperskega predsedovanja in nedvomno cipersko predsedstvo. Predsed, predsed, predsedstvo eh, bo potekalo in bo zasledovalo pač določene prednostne naloge. Kar zadeva Sirijo in povezovanje tega vprašanja z SDO-jo, sicer eh, to lahko, eh, si lahko želimo, ampak mislim, da to ne bo delovalo. Nisem prepričan, da je Rusija tako zelo predana ehm, vstopu v STO-ju v zameno za to, da bi pač dajala koncesije na drugih področjih. Mislim, da je po, po sami naravi to dvorezno rezilo. In torej mislim, da to ne bi bilo uspešno, tako kot ni bilo v preteklosti. Upamo, nadajamo si, da bo Rusija spremenila svoje stališče, eh, ker. Arabska, ker je Arabska liga eh, dejansko spremenila svoje stališče in torej mislim, da pritisk na sirski uh, režim se povečuje. Um, si nadejam, da bi lahko bil bolj pozitiven v zvezi s tem, ampak ne moram. V zvezi z Bosno, Hercegovino, kaj lahko povem? Naslednje. Poljska si prizadeva maksimalno, dejansko imamo tudi vojaški kontingent v Bosni. Uh, In uh, mnogi večji akteri so že omaknili svoje vojaške, uh, če, vojaške enote. Polsk, imamo Polsk, ki kontingent v eh, Kosovo, v Kejforu in torej si nadejam eh, oziroma lahko rečem seveda, da Poljska eh, spremlja svoje izjave z dejanji, nadejamo si, da bodo razmire stabilnejše v prihodnje in seveda moramo postoriti vse, kar je v naših močeh za to, da okrepimo državnost Bosne in v tem duhu Poljska je podprla Bosna. Eh, zato, da bi leta dejansko postala tudi lahko kandidatka v okviru varnostnega sveta Združenih narodov in to je bil znak prav prijateljstva do Bosne. Gospod Hadi Đorđu me je vprašal o eh, odnosih med predsedstvi in visoko predstavnico. Hmm. Že predhodno sem omenjal, da sem nadomeščal visoko predstavnico ob nekaterih priložnostih in sicer v, po mojem mnenju, pomembni misiji na težavnem območju v Pakistanu in Afganistanu. In torej mislim, da to je način, kako naj sodelujemo za visoko predstavnico. Naprimer, eh, smo tu, sva tudi sopredsedovala na srečanjih z Uzbekistanom in nekaterimi drugimi državami. Vsekakor, po pogodbi eh, je predsedstvo morda bolj vplivno v nekaterih drugih ministerskih svetih. Vsekakor pa na podlagi sklepov smo združili moči na področju zunanjih zadev in želimo torej tudi upoštevati vse, kar se je dogodilo, vse reforme, do katerih je prišlo doslej in na tej podlagi potem tudi spoštovati to, kar je zapisano v dopisu nekaterih držav članic ravno v zvezi s to temo. Kar zadeva Turčijo, nimam sicer dobrih novic, eh, hkrati pa tudi ne slabih, ampak eh, veste, kaj pomeni soglasje in sloga soglasja ni. Torej, če pravilno razumem vprašanje gospoda Broka, eh, seveda je res, da moramo izpiliti način, kako uporabljamo eh, velike denarje in torej eh, glavni proračun, kar zadeva humanitarno pomoč in kar zadeva tudi prizadevanja za demokratizacijo. Toda Seveda mi eh, ne bi želeli eh, uporabiti tako velikih zneskov, kot ste jih vi omenjali. Mi želimo tudi začeti pri majhnih zneskih, ampak eh, želimo biti predvsem hitri v uporabi teh skladov, kar bi lahko bila spodbuda za določene institucije. Gospod Palecki se je spraševal po liberalizaciji vizumov za Belarus. Ja sicer soglašam z duhom tega vprašanja in sicer, da ne smemo kaznovati obtoževati eh, ljudi eh, v Belorusiji za to, kar beloruske oblasti počenjajo. Ampak seveda vizumska politika je suverena stvar. In eh, torej je v pristojnosti suverenih držav in je torej zelo težko, skoraj nemogoče v bistvu karkoli postoriti brez uh, soglasja oblasti. Uh, najboljši primer tega je, da jim smo podpisali in ratificirali celo eh, sporazum o eh, malobmejnem prometu med Belorusijo in Polsko, kar je skladno z evropsko zakonodajo. To je popolnoma ratificirano na polski strani in mislim, da je tudi že ratificirano na belaruski strani, to da predsednik Lukašenko je to ratificiral, potem pa to dal v predal in kaj naj postorimo, kaj in kako naj ukrepamo. In seveda jaz eh, sem si maksimalno prizadeval. Najprej smo znižali ceno, potem uh, smo popolnoma ukinili katerekoli pristojbine za nacionalne vizume za beloruske državljane in na beloruski strani pa je to naraslo za 400 odstotkov. Kar zadeva šengenske vizume, pa seveda potrebujemo dialog z beloruskimi oblastmi in koliko razumem. Predlogi komisije so naleteli na uh, uh, gluha všesa na beloruski strani. In torej tudi tam, kjer skušamo biti konstruktivni, beloruska stran pravzaprav ni dober partner. Iceland, uh... V zvezi z Islandijo trenutno smo odprli pet, pet poglavi v naših pogajanjih in mislim, da bomo sposobni zaključiti tri poglavja skoraj takoj. V zvezi z Pridnesterjem zelo dobro vprašanje, to je zamrznjen konflikt, pri katerem bi morali biti sposobni se ga lotiti. Si lahko predstavljamo, po kateri poti naj bi hodili. Moldavija je zelo mm, dinamična oziroma odločna, odločna država pri uresničevanju proevropskih eh, reform in torej mislim, da bi morali jo nagraditi. Mislim, da bi se morali držati naše politike in sicer zato, da nadaljujemo z Beseberg pobudo in eh, seveda potrebujemo, da bo tudi eh, Rusija z gospodom Smirnovom in z Prinesternjem resna. Zato sem prepričan, da je to prav tistni primer za Rusijo za rusko pripravljenost in sposobnost, da reši to vprašanje in sem prepričan, da moramo okrepiti naš strateški dialog uh, eh, Ashton-Levrov, uh, eh, seveda pod pogojem, da bomo imeli rezultate. Se pravi, ne samo formalno odpiranje dialoga, to smo že dosegli, ampak dialog mora v, nekam voditi. In uh, čeprav je Pridnesterje majhno ozemlje, njeno, njegovo negativno sposobnost, da destabilizira tako Ukrajino kot tudi Romunijo, je uh, velika in zato potrebujemo rusko pomoč. Moramo še dalje dopovedovati ruskim oblastem, ukrajinskim oblastem in na tak način in tudi. Uh, drugim oblastem v Pridnesterju, da a, status quo je nespremljiv. Čestitamo vam za poročilo, gospod Lisak. Jaz a, bi želel biti a, optimističen, kar zadeva tiste zamrnjene konflikte, ampak prav gotovo razumete, kaj mislim, ko pravim, da. Trenutno, glede na vodstvo v Rusiji in v Gruziji, se mi zdi, težko uh, biti optimističen, kaj ti. To ni samo stvar odnosov med uh, dvema državama, to je stvar osebnih odnosov. Ampak kot Evropska unija moramo in bomo si maksimalno prizadevali, naprimer, tudi kar zadeva opazovalne misije Evropske unije, to vodi dejansko Poljska. Afganistan, To je država, ki mi je zelo pri srcu. 25 let jo že obiskujem in uh, naj povem, da. Ko govorimo o Afganistanu, smo pred dilemo. Kaj ti? Čeprav uh, razmere žensk v Afganistanu niso skladne z našimi standardi, uh, upam, da soglašate s tem, da so te razmere vsekakor veliko boljše v primerjavi z katerim koli drugim trenutkom v zgodovini Afganistana, predvsem za, glede na obdobje talibanskega režima, iz katerega se je Afganistan osvobodil. Ampak dejansko imamo dva filozofska pristopa uh, z ozirom na Afganistan in uh, sta pravzaprav kontradiktorna. Po eni strani želimo spoštovati poglede manjšin in afganskega naroda, naprimer eh, manjšine šija. Eh, ampak drugič želimo tudi, da se uveljavijo absolutni standardi z ozirom na človekove pravice in obravnave žensk in drugih in želimo torej, da se to izboljša. Toda Kaj pa Afganci, Afganistanci in pa nekatere manjšine v Afganistanu, ki, eh, eh, ki pač želijo določene omejitve pravice, kar se nam zdi neobičajno. Torej, to je dilema. Mislim, da je Afganistan dosegel velik napredek in eh, kdorkoli je obiskoval to državo 25 let, tako kot sem jaz sam, lahko to ceni. Pred 25 leti. je eh, v nekaterih delih Afganistana so bili standardi veliko, veliko, veliko eh, bolj oddaljeni od naših, eh, ampak prišlo je do močnega gospodarskega napredka in do sprememb. Mislim, da vam lahko tudi zagotovim, da kar zadeva standarde obravnave ženske je gospa Eštonova posebno aktivna in zelo ustraja na tej točki. Jaz sem jo videl v akciji. Bene, grazie, Hvala lepa, gospod minister. To, je, to srečanje je bilo zelo plodno, zelo intenziven dialog, ki se danes začenja, ampak se bo nadaljeval v naslednjih mesecih. Lahko uh, pač uh, računate, tako kot ste verjetno že razumeli, lahko računate na naše zanimanje, ampak predvsem tudi na našo uh, željo po sodelovanju, zato da vam zagotovimo ustrezno podporo, zato da še dalje opravljate svojo um, občutljivo ulogo. Še enkrat se vam zahvaljujemo in uh, k malu nasvidenje, ko bo prišlo do nadaljnega napredka v našem uh, sodelovanju. Naj opozorim kolege, da ob 11.30 pod predsedovanjem, pod vodstvom predsednika, Marka Buzeka v tej dvorani bo potekala konferenca o nagradi Saharov z o prisotnosti tudi eh, nagrajencev iz prejšnjih let v zvezi z občutljivo temo, ki zadeva uh, varstvo oziroma zaščito človekovih pravic. Danes eh, zvečer pa bo zaključni dogodek v palači Bozar. Naše naslednje seje bo potekala 29. novembra ob 14. uri. Hvala lepa.